resolucije posredovali naprej. Gospe in gospodje, smo ob koncu seje. To je bila zadnja seja v novem, v starem letu. Vesel sem, da so se novi kolegi dobro upeljali v delo. Želim vam blagoslovljene božične praznike in dober začetek leta 2010. Upam, da boste.